prav tako polaga veliko težo temu vprašanju in uh, zato je pooblastila tudi Evropsko službo za sunanje delovanje naj z Indijo spregovori o tej temi. Hvala lepa, razprava je s tem zaključena. Šest pobud za resolucij smo dobili strani zelenih, GUE, FAP, EKR, SD in pa ALDE. Glasovali bomo ob koncu razprave danes popovdne. Naslednja točka na dnevnem redu pa je razmere glede človekovih pravic v Bahrajnu. Kolega Štiter je prvi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Skoraj dve leti je že menilo, odkar smo se, eh, ko smo bili priča dogodkom, da se je vlada z mirovnimi protesti, ki so padla kar so vzivcem, In več je bilo še takih poskusov, da se mirovna gibanja zatre z retacijami. Dobro pa je, da imamo tukaj resolucijo, v kateri predlagamo ostrejši nadzor nad izvozom vse te opreme, ki se uporablja v namene zatiranja protestov in uporov, souzivca in vsega ostalega. Jasno je, da je mnogo tisti, ki želijo podpreti mirovni proces, da ne bi izbruhnila državljanska vojna neverjetnih razmer. Poleg tega je tu še vprašanje številnih evropskih ujetnikov, ki so tam v nezavidljivem položaju. Minute. Hvala, zdaj pa gospod Tenok. Gospod predsedujoči, naj vam povem, da tisto, kar se je zgodilo v kraljevini Bahrajn, v zadnjih dveh letih, odkar so se začeli protesti, preprosto nedopustno. Policija se odziva z veliko nesorazmernega nasilja, poleg tega veliko nekaznovanosti, številnih kaznivih dejanj po drugi strani ne razumemo, kako so sploh možni ukrepi, kot je recimo odzem državljanstva eh, izstopajočim protestnikom. Moramo pa se zavedati tudi izzivo, s katerimi se sooča bahrajnska ustavna monarhija, še zlasti zaradi sosede, kot je naprimer Iran. Zaradi tega bi bilo dobro, da podpremo to resolucijo, ki podpira svobodo govora in reforme v prihodnosti, prepričana pa sem, da si, prepričana sem, da si vsi želimo stabilnega Bahrajna in tudi njihovega napredka v smeri demokratizacije. Ja Gospa Verže, hvala lepa. Dejstvo je, da je Tunizijska revolucija povzročila cel val revolucij tudi v drugih državah. Te pa so bile žal krvavo zatrte. Že dve leti smo priča represivnim ukrepom v Bahrejnu, številna nečoveška dejanja in zatiranje človekovih pravic se kar vrstijo in ne smemo pozabiti, da gre pravzaprav za ekonomska in socialna gibanja in da ni v ospredju islamizem. Res je dobra tudi pobuda, da izvajamo ostrejši nadzor nad izvozom vsega, kar se lahko uporabi za zatiranje protestov, eh, vendar se je treba konkretno zamisliti, kaj storiti in na kakšen način. Prav tako pa moramo delovati v skladu z obveznostmi, ki nam jih nalaga Nobelova nagrada za mir. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Andrikijena. Kot eh, članica eh, delegacije Evropskega parlamenta sem bila tudi sama pred enim mesecem v Bahrejnu. Tu govorimo o tem, da so države iz tega pakta naši partnerji, vendar bi morali od njih pričakovati tudi to, da razvijajo svojo demokrati, demokracijo, vendar ne za ceno človekovih pravic. To je še zlasti res v Bahrejnu. Nedavno tega je bilo v Bahrejnu spet zaprtih 13 pomembnih aktivistov. Med njimi so tudi številni uporniki vesti. Tudi njih smo šli obiskati in eh, nekateri med njimi so bili obsojeni kar na dosmrtno zaporno kazen. Zato pozivam, da ukrepamo in pozovemo tudi Bahrein naj sprosti vse politične zapornike in upornike vesti. Hvala lepa, sedaj pa gospa Ojlan za dve minuti. Hvala lepa. Del arabske pomladi so tudi protesti v Bahreinu hoteli doseči večjo enakopravnost celotnega prebivalstva, širšo demokracijo. Žal pa so organi oblasti znova zatrli vse poskuse svobodnih razprav na to temo. Namesto, da bi komunicirali s protestniki, so jih nasilno odstranili. Parlament je žal pogosto prav tako kršil človekove pravice, še zlasti pravico do svobode govora in do protesta, do nestrinjanja. Upamo sicer na pozitivne spremembe v prihodnosti, na uvedbo instituta ombudsmana in podobno, no, da ta rezolucija ne želi posegati v notranjo politiko in ureditev Bahrajna gre samo za to, da opozarjamo na dožnost spoštovanja demokratičnih načel in državljanskih ter človekovih pravic. Bahrajnska vlada je, kot se kaže, namenjena po poti, ki se oddaljuje od demokracije tako da so v zadnjem času zatrli in prepovedali tudi vse oblike protestov in izražanja nestrinjanja z vlado. Hvala lepa, gospa Ojland. Sedaj pa govori kolega Ripo za minuto. Človekove pravice v Bahrajnu so žal še naprej zatirane. Prejšnjega decembra smo bili tam, obiskali smo politične zapornike v zaporih in ugotovili smo, da je stanje človekovih pravic tam zares kritično. Treba je razumeti igrice, ki se igre politika. Zato hočemo z resolucijo tega parlamenta poslati v javnost sporočilo, da nismo pozabili na obljubo, da bodo izpeljane določene reforme. In organi oblasti v Bahreinu se morajo dejansko lotiti pravega dialoga s svojim ljudstvom, slišati morajo njihove kritike, mnenja in potrebe. Vse države članice in naša skupna služba za zunanje zadeve se morajo bolje odzivati v teh primerjih, še zlasti, kadar so ljudje samo zaradi političnih mnen v zaporu. Hvala lepa, sedaj pa še v imenu skupin gospa Vajdere. December nogale je svadi človek te sibko. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Decembra sem vodila delegacijo v Bahrajn. Srečali smo se z voditelji pozicije in opozicije. V tisku smo to tudi objavili, ampak zadnji čase smo o tem govorili v pododboru za človekove pravice. Zato me preseneča, da je to sedaj bilo uvrčeno med nujne primere. Obstajajo seveda utemeljene zahteve, naprimer, ne upravičene sodbe sodišč in neutemeljeno, neutemeljeni oduzemi svobode, vendar prihaja tudi do pozitivnih razvoja dogodkov. Izvedle so se naprimer preiskave med policijskimi silami in policisti, ki so bili nasilni, morajo odgovarjati za svoje dejanja. Gospod minister za notranje zadeve nam je omogočil obiskati zapore in politične zapornike. Ta resolucija je zelo enostranska, kajti poskušamo tudi podpreti Bahrajn. Hvala, hvala sedaj pa Gurma. Minuta. Hvala. Kljub nekaterim pozitivnim sprememam, vključno z volivno pravico žensk, se stanje človekovih pravic v Bahrajnu znova poslabšuje v zadnjih nekaj letih. Uporablja se tudi čezmerna sila proti protestnikom in aktivistom, borcem za človekove pravice. Prav tako številnim novinarjem in drugim svobodomislenim ljudem prepovedujejo vstop v državo, zato bi bilo zelo pomembno, če bi ratificirali ustrezne mednarodne konvencije. Vzpostaviti pa bi morali tudi mednarodni mehanizem za spremljanje in nadzor spoštovanja človekovih pravic, ker si tudi državljani Bahrejna zaslužijo pravico do izražanja svojega mnenja. Upam, da bodo te oblike sodelovanja še nadalje potekale v demokratičnem vzdušju. Hvala. Hvala lepa. Tolmači res počnejo vse, kaj lahko, ampak če tolmači ostanejo zadaj, ne boste mu mogli povedati vsega, kar želite. Lepo prosim, vzemite si čas in bodite nekoliko počasnejši. Gospod Grobarčik, minuto. Hvala. Kršite človekovih pravic, so kaznivo dejanje, ki jih nobena država v tem svetu ne bi smela tolerirati. Če ničesar ne storimo, kadar vlade ukrepajo podobno kot v Bahreinu, smo soudeleženi v tem kaznivem dejanju. Represivni ukrepi proti upornikom, protestnikom, kristjanom in tako naprej so vedno pogosteži in vlada jih moče podpira. Veliko je bilo takih dejanj in dogodkov, vendar samo besedna obsodba strani organov oblasti ni dovolj. Treba je dejansko ukrepati, tako da do takih dogodkov sploh ne bi prišlo. Mi imamo tudi možnost, da ukrepamo nekoliko drugače, če ne zaščitimo kristijane, ki tam živijo. Hvala lepa, sedaj pa Murphy za minuto. Thank you, President, for almost two years now. Hvala, gospod predsedujoči. Že skoraj dve leti se ljudje v Bahrajnu soočajo z neverjetnimi represivnimi ukrepi in nikakršnega demokratičnega napredka ni, ne morejo uveljavljati svoje človekovi pravici. Centr za človekove pravice je ugotovil vsaj 100 primerov protipravno izvršenih smrtnih kazni v bojev eh, aktivistov, številni so primeri ugrabitev, mučenja in tako naprej. Tako da gre za hinavstvo velikih razmer, ko govorimo na veliko o demokraciji, o potrebi po demokratičnem razvoju v tej regiji, istočasno pa z roko v roki z eh, Združenimi državami Amerike še nadalje izvažamo orožje in druga sredstva represivnega delovanja, vključno sozivcem. Mislim, da bi morali začeti eh, izvajati možnost eh, prekinitve sporazuma, ki vodi k izvozu tovrstnih sredstev, da bomo pripomogli pozitivnim spremembam v družbi. Hvala lepa, sedaj pa še drugi govorniki, začel bo gospod Lisek. Najlepša hvala. Kot Evropska unija moramo poslati v svet zelo jasno sporočilo, če zlasti oblastem v Bahrejnu, da so potrebne ustavne spremembe, ki bodo izboljšale stanje človekovih pravic in pravic žensk, da pa ne bomo nikakor podpirali kršitev človekovih pravic, eh, zatiranja opozicije in uporabo pretvez različnega izvora za zapiranje aktivistov, naprimer znana predveza je boj proti terorizmu. Tako prakso moramo obsojati. Pri tem pa moramo biti zelo previdni, zato da ne bomo situacijo ocenjevali po dolgem in po čez, temveč si moramo dejansko gledati stvari od primera do primera. Hvala lepa. Ali prosite za postopek pritegnite pozornost predsedujočega ali modri karton? Modri karton. Gospod Lisek, sprejmete vprašanje? Da. Gospod Štasni, izvolite. E, Sonik, pa gospod. Gospod Sonik sem. A, Sonik. Sonik, vi, ekskluzivno. E, chciałbym zapytać, czy e, mój kolega poseł Ris... Rad by was upraszał, ale morda weste, da je situacija v arabskih državah v tem koncu sveta veliko bolj zapletena, kot si predstavljamo. Sam sem bil tam na obisku in to je dejansko edina Eh, država v regiji, ki dovoljuje izgradnjo novih crkva. In veliko je ljudi, veliko je vernikov, ki se normalno udeležujejo vseh shodov v crkvah. Hvala lepa za ta komentar, tega se sicer zavedam tudi sam. In eh, mislim, da sem dovolj jasno rekel, da moramo razločevati med pozitivnimi spremembami, ki se že dogajajo, med tistimi, ki ki so najavljene in povsem očitno vodijo v smer demokratičnega razvoja, vendar hkrati ne smemo zaradi tega spregledati vseh drugih nepravilnosti, vključno s kršitvami človekovih pravic. Hvala lepa, sedaj pa gospa Sarvama. We perhaps don't have all details about the graveness Hvala, gospod predsednik. Če pravnjamo podrobnosti o tem, zakaj še kršitve človekovih pravic gre v Bahrejnu, je popolnoma normalno, da lahko izrazimo tukaj svojo močno zaskrbljenost v zvezi s tem. Mednarodna skupnost bi morala podpreti pozitivni razvoj v tej državi. Možno je sicer, da je kralj s svojimi sodelavci omogočil, in delo eh, neodvisnih mednarodnih organov, ki pregledujejo dejansko stanje človekovih pravic. Ampak za me so najpomembnejše zadeve kršitve človekovih pravic, kadar gre za otroke in bahrejnski organi oblasti se morajo na to hitro odzvati. Eh, eno stvar pa imajo vsi represivni ukrepi, ki jih izvajajo organi oblasti, kjerkoli že. Konec koncev Vsi vemo, da jim ne uspe, ker ljudje bodo slejko prej izvedeli, kaj se res dogaja. In prav tako se tudi vse oblike zlorabe človekovih pravic slejko prej končajo. Hvala lepa, gospod Sarvama. Sedaj pa imamo postopek pritegnite pozornost predsedujočega, tudi tokrat vas je prijavljenih veliko preveč. Upam, da boste razumeli, da bodo besedo. Do dobili tisti, ki še niso spregovorili. Naslednja je gospa Žilevska. Hvala lepa, dokaj natančno ste izgovorili moje ime, pravi gospa Skrižlevska. Ko že govorimo o številnih primerih kršitve temeljnih človekovih pravic, se vedno znova lotevamo tudi primerov iz Bahrajna. Bahrajnska vlada pa še naprej zatiska oči predvsem, kar se dogaja, predvsem nasilje proti njenim lastnim državljanom. Če pogledamo samo primere različnih sodb, ki so bile izrečene v zadnjem času, naprimer doživljenske zaporne kazni vodjem političnih gibanj, moramo poskrbeti za to, da bomo jasno povedali, da ne podpiramo in močno zavračamo vse oblike zatiranja svobode govora, človekovih pravic nasploh in da moramo doseči izpustitev političnih aktivistov iz zaporov. Hvala lepa, gospa Skrildlevska, gospa Makovej. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sama hočem spregovoriti o nasilju in sicer o nasilju proti mladoletnikom. V zadnjem času je bilo kar 80 mladoletnikov v starosti 13 do 17 let zaprtih v kaznilnice in zapore namenjene odraslim. Znanje tudi pri mladeniča, ki je bil odprt odpeljan z doma v začetku decembra, ne da bi stopil v stik eh, z odvetnikom ali družino. Potem so ga pošiljali od enega zapora do drugega in do 20. decembra sploh ni bil obtožen, tako da nihče ne ve, zakaj je bil sploh zaprt. Njegovo stanje je še vedno nejasne moramo odločno pozvati bahrenske urade in organe oblasti, da prenehajo s to vrstno prakso zatiranja človekovih pravic, še zlasti, kadar gre za mladoletnike. Čeprav je Bahrein podpisal številne mednarodne sporazume, se to vrsta praksa še nadaljuje. Hvala lepa, gospod Makovej. Sedaj pa Geringer de Odenberg najlepša hvala predsedujoči na podlagi uspeha številnih drugih e, uporniških gibanj v arabskem svetu so se tudi v bahrajnu začeli odzivati z mirovnimi in miroljubnimi protesti vendar je bahrajnska vlada eh, ostala popolnoma neobčutljiva za vse to, ter še nadalje dovoljevala zlorabe, mučanje v zaporih, brezpravno zapiranje in podobno. To je stanje, o katerem poročajo mednarodne institucije za človekove pravice. Eh, In na to nas spominjajo tudi predlogi rezolucije varnostnega sveta in tudi eh, vseh eh, mednarodnih institucij, ki spremljajo stanje človekovih pravic. Treba je poiskati ustrezno miroljubno rešitev. In sedaj še v postopku vzemite mojo pozornost gospa Pasesku. Najlepša hvala. Stanje v Bahrajnu nas še nadalje skrbi, kada gre za človekove pravice, sodišče še vedno povsem gluho za proteste proti zapiranju političnih upornikov in sodišče očitno nima moči, da bi ustrezno zagovarjala človekove pravice. Še bolj pa nas skrbijo pravice otrok, ki so v Bahrajnu popolnoma skrbi ignorirane. E, tam otroke zapirajo, obsojajo in obravnavajo popolnoma enako kot odrasle, poroča pa se tudi o številnih primerjih mučanja otrok. Načeloma lahko rečemo, da je splošno stanje zelo zaskrbljujoče in da so nujne korenite spremembe v upoštevanju temeljnih človekovih pravic v Bahrajnu. Prav tako je treba izboljšati tudi stanje žensk. Hvala lepa. Postopka preteknite pozornost predsedojočega je konec. Na koncu dobi besedo komisar Dehuht. Uh, Gospod predsedujoči, cenjene poslanke in poslanci, um, naj vam najprej povem, da močno spoštujemo vlogo tega parlamenta v obravnavi uh, zlorab in situacije v Bahreinu. To je seveda zelo pomembna država za vse nas in tudi visoka predstavnica se tega zaveda in tja usmerja svoje prizadevanje in dejanja. V številnih eh, stikih eh, sogovorniki iz Bahreina ter eh, tudi ob srečanju s kraljem Bahreina je to več kot enkrat tudi poudarila. Spoštovanje človekovih pravic je še vedno zelo pomembna zadeva, čeprav je treba marsikaj še postaviti na ustreznejše pravne temelje. Podpredsednica je nedavno izrazila tudi svoje močno obžalovanje ob sodbah izrečenih političnim aktivistom v nedavnih procesih. Veliko je še zapornikov samo zaradi tega, ker so bili politično aktivni. Temeljna načela našega dialoga so bila vedno znova ponavljena, nedavno pa so nekaj teh tudi sprejeli, kar je dobrodošel korak naprej. To je tudi dobra podlaga za naslednje reforme za razvoj Bahrejna, Še nadalje pa bomo pozivali Bahrej naj začne izvajati prejeta priporočila. Dejansko stanje bomo znova pregledali eh, periodično, kot je bilo doslej v navadi, zadnje poročilo je iz meseca oktobra lani. Krepili bomo tudi vsa prizadevanja za podporo eh, tako nacionalnemu kot mednarodnemu dialogu, eh,